Spoštovani kolegi, začnimo z današnjim sestankom. Naj vam povem, da bomo najprej obravnavali poročilo gospoda Koksa o varnosti v cestnem prometu, koha. Potem bomo videli, kako je sprejemom eh, predlogo sprememb. Torej, če je dnevni red, dnevni red sprejemljiv, pojdimo na sprejetje zapisnika s prejšnje seje. Če ste vsi zadovoljni s tem, bi to sprejeli. Dobro. In preden gremo zdaj na poročilo gospoda Koha, naj pozdravim naše obiskovalce iz inšpe, Nemškega inšpektorata za notranje za eh, kopenske in pomorske eh, vode oziroma pomorstvo, Veseli smo, da ste tukaj z nami in upamo, da boste zadovoljni z tem obiskom in da se vam bodo zdele naše razprave zanimive. Pojdimo naprej. Torej, kar se tiče varnosti v cestnem prometu v Evropi, to je poročilo gospoda Diterja Lebrehta Koha. Diter, izvoli, beseda je tvoja. Samo še nekaj Najprej bo govoril poročevalec, potem poročevalci v senci, potem pa bo govoril gospod Simons z Evropskega eh, ekonomsko-socialnega odbora. Torej najprej poročevalc, poročevalec, potem poročevalci v senci. Viter, beseda je tvoja, izvoli. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Najlepša hvala, predsedujoči. Kot, prvi, eh, kot eh, začetek naj se zahvalim sekretarijatu in vsem ostalim za podporo. Zahvaljujem pa se tudi vsem kolegom in kolegicam, ki so s svojimi predlogi spremembi izboljšali moje poročilo. Eh, kar zadeva priporočila eh, za glasovanje, deloma sem ponekod označil minus, čeprav se strinjam z vsebino, ampak želim se izogniti podvajanju in marsikaj je vključeno v kompromise, ki smo jih izpogajali in eh, zato se na nekaterih mestih pojavlja minus. Zahvala pročevalcem v senci, s katerimi sem se večkrat srečal in mislim, da so bili zelo pripravljeni na kompromise, tako da smo na koncu dobili besedilo, s katerim bomo lahko dosegli glavni cilj, torej izboljšanje razmer v cestnem prometu. V mojem poročilu gre za varnost ne gre za gospodarske ali okoljske ukrepe. To je potrebno povdariti. Seveda tudi to ni ostalo neupoštevano, ampak v ospredju je varnost. Obžalovanja vredno je, da na zadnje nismo uspeli razpravljati in glasovati, ker sam nisem bil eh, prisoten, ampak smo na ta način dobili nekaj več časa. Danes sem prišel za avtom posebej zato, da ne bi spet kje obtičal kakšnem vlaku ali na letalu v tem mestnem času smo uspeli razčistiti nekaj stvari glede vsebine, izdelali smo nekaj kompromisnih predlogov sprememb in mislim, da sem uspel uh, odpraviti določene pomisleke nekaterih kolegov in kolegov, kolegic iz različnih poslanskih skupin in uh, mislim, da smo na ta način uh, Eh, tudi razčistili nekatere jezikovne in siceršne probleme. Glede temeljnih struktur ni bilo večjih težav, tudi glede ciljev, ki jih želimo zasledovati, smo se vsi strinjali. Osnova je, eh, da imamo banke znanstveno preverjenih podatkov in na podlagi tega moramo v naslednjih desetih letih izgraditi dosledno politiko prometne varnosti. Imamo zelo eh, ambiciozne cilje glede smrtnih žrtev, še posebej kar zadeva eh, otroke. Predvsem pa je tukaj potrebno upoštevati tudi težke poškodbe. Vse skupaj temelji na integriranem pristopu, torej vsi odgovorni morajo prispevati, to ne velja samo za Evropsko komisijo in Evropsko unijo, ampak tudi za države članice, eh, to velja za prometna podjetja, to velja za regionalne oblasti. Eh, in konec koncev to velja za vsakogar, ki je udeležen v prometu. Rad bi se dotaknil nekaterih ključnih točk, ki smo jih vedno znova omenjali. Glavna kritika, eh, je bilo področje koordinatorja za varnost v cestnem prometu. Eh, konkretno sem povedal, da tu ne gre za dodaten organ, da ne gre za kakšno birokratsko strukturo, ki bi jo predvideval, ampak da gre za eh, vlogo znotraj Evropske komisije. Torej, znotraj Evropske komisije bi moral obstati nekdo, ki bi uskleval delo Eh, generalnih direkcij za eh, promet, raziskave, potrošnike in vse ostalo okolje, eh, ki bi usklajeval vse to delo. In vse te, vsi ti generalni direktorati namreč so že dejavni na tem področju, ampak niso med seboj usklajeni. Eh, predviden je tudi eh, akcijski program Evropske unije in držav članic in eh, potrebno je zagotoviti usklajevanje med temi akcijskimi načrti. Torej, tu je vloga za nekega koordinatorja, ki bo usklajeval vse to delo in tukaj je nedvomno vredno nekaj izboljšati. predlagal sem torej koordinatorja za to, da bomo tukaj lahko dosegli dobre rezultate in tukaj računam na podporo vseh. V kompromisu D gre za vse življensko učenje, pravzaprav od mladih nog. Eh, ne gre samo za to, da eh, je potrebno izobraževati tiste, ki se lotijo vozniškega izpita. Eh, izobraževati je potrebno tudi tiste, ki so pešci, kolesarji, ki uporabljajo javni promet. Tukaj se je potrebno vse življenje učiti in temu prilagoditi tudi ustrezne programe. To je vsekakor pomembna naloga, ki bi si jo morali zadati. Veliko je bilo tudi razprav o kompromisu E o obveznih testiranjih vida. E, nobene razprave ni bilo o tem, da je potrebno ob e, polaganju vozniškega izpita opraviti tudi e, preizkus vida. Uh, ampak problematično je bilo, kako bi bilo s temi preizkusi kasneje. Uh, preizkus vida ne pomeni, da če nekdo tega testa ne prestane uspešno, da ne sme voziti, mora pač potem dobiti ustrezne pripomočke in zato mislim, da to ne bi smelo biti problematično. Uh, Mm, te teme ne želim posem izključiti iz poročila, kajti po mojem mnenju je pomembno, da gojimo občutek odgovornosti eh, voznikov do samih sebe in tudi do drugih. Predlagam torej, da bi kot eh, del kompromisa eh, imeli ločeno glasovanje, da bi ločeno glasovali o besedi obvezno, torej ali želimo, da je ta test veda obvezen ali ne. Torej mislim, da mora večina tukaj odločiti o tem, ali bo to obvezno ali pa bo to prostovoljna odločitev vsakega posameznika. Kar pa zadeva eh, omejitve alkohola. Eh, mislim, da glavno sporočilo mora biti, da kdor vozi, ne sme piti. To mora biti temeljna predpostavka uh, pri mladih voznikih in pri uh, poklicnih voznikih mislim, da moramo predpisati mejo nič promilov. Kdor eh, jemlje določena zdravila, kdor eh, pije eh, določene eh, soke ali druge pripravke, ki vrejo, eh, torej lahko, take osebe lahko eh, Eh, presegajo eh, nič odstotkov, ampak tu obstaja določen eh, majhen manevrski prostor, ki pa mora temeliti na znanstvenih eh, podatkih in to lahko sprememo. Kar pa zadeva eh, na alkoh, eh, torej, ključavnice občutljive na alkohol za nova vozila, eh, tudi tukaj je potrebno upoštevati to tolerančno mejo in to sem tudi zapisal v besedilo. Razpravljali smo o parkiriščih in o varovanih parkiriščih za poklicne voznike. Seveda je potrebno zagotoviti, da je teh dovolj, torej po količini, ravno tako pa mora biti ti eh, kakovosti in ponujati ustrezno socialno ponudbo, eh, ponujati morajo ustrezno raven varnosti, ko gre za parkirišča za poklicne voznike. Kompromis P tu gre za um, varnostne jopiče. Uh, gre za to, da bi v vozilih morali biti prisotni varnostni jopiči za vse osebe v vozilu. E, vprašanje uh, pa je bilo, ali bi morali predpisati obvezno uporabo uh, jopičev in čelad za kolesarje izven naselja. Eh, no, sam sem osebno bil za to, ampak iz razprave sem razbral, da ne želimo strože urejati tega področja, zato smo se odločili za besedo spodbujati, torej uh, encourage. In v dogovoru s eh, poročevalci esenci sem predlagal spremembo tukaj in upam, da bodo tudi zeleni to podprli, kajti uh, Eh, priporočamo pa vendarle kolesarjem, da poskrbijo, da so po noči izven naseli eh, vidni ali z jupiči ali z eh, ref, drugimi ref, reflekcijskimi odsevniki ali reflektirnimi telesi. To je nekaj, o čemer smo se uh, vsi zedinili, kar pa zadeva čas mirovanja za voznike. Uh, torej, glede na to, koliko časa preživijo v vozilih, predvsem zdaj, ko morda jim niti ne delujejo klimatske naprave, mislim, da je to potrebno urediti. Zato predlagam, da zahtevamo, da se da so vsi tovornjaki, ki vozijo na dolge razdalje, opremijo s klimatskimi napravami, ki delajo tudi takrat, ko vozila mirujejo. E, torej, toliko z moje strani, sem pa pripravljen prisluhniti seveda tudi nadaljnim komentarjem poročavcev Senci in kolegic in kolegov. Hvala. Hvala lepa. Pojdimo zdaj k poročevalcem v Senci prosim, držite se petih minut govora vsak in pa tri minute potem ostali na ta način. Upam, da bomo prišli skozi. Gospa Fajon za S in D, izvolite. Zdajoči, hvala um, kolego Kohu najprej za izvrstno, predano in ambiciozno delo, pa tudi za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli v zadnjih tednih in mesecih pri pripravi tega dokumenta. Želela bi povdariti, da smo dosegli vrsto res dobrih in ambicioznih kompromisov, s katerimi bomo naši evropski javnosti poslali zelo jasno sporočilo, da resnično želimo izpolniti ta ambiciozen cilj zmanjšati število prometnih nesreč za 50 odstotkov z letom 2020 v tem desetletju. Slovenija je ena od držav, ki je ta cilj namreč enkrat prepoloviti smrtne Eh, žrtve in hudo telesno poškodovane uspelo doseči že v preteklem desetletnem obdobju. Žal pa se število nesreč spet povečuje in preveč je takih tragičnih nesreč, ki močno zaznamujajo svojce, prijatelje, družine. In zdi se mi posebej ključno, da v tem desetletju še bolj obvladujemo hitrost in alkohol, glavna dejavnika prometnih nesreč, uporabljamo varnostne pasove ter zaščitimo najšipkejše udeležence v prometu, torej kolesarje, motoriste in pešce. Zlasti kolesarje bi posebej izpostavila, ker si želimo seveda v prihodnje čim bolj spodbujati vse večjo število kolesarjev na naših cestah in zapirati središča mest za promet. Poglavitno se mi zdi naše soglasje glede kompromisa G, V zadnjih letih je kar vsako tretjo prometno nesrečo smrtnim izidom povzročil alkoholizirani udeleženec v cestnem prometu in zato moramo tu dati zelo jasno sporočilo. Ničelna toleranca, volan in vožnja oziroma vožnja in alkohol ne sodita skupaj. Torej ne alkoholu za novince prvi dve leti in za profesionalne voznike. Jaz mislim, da je to zelo pomembno sporočilo in poziv državam članicam, da spodbujajo k temu čim bolj bo mogoče in čim hitreje bo mogoče. V nekaterih državah to danes že velja. Prepričana sem, da bomo dosegli dober uspeh, če bomo voznikom, ki so komaj opravili izpit, v prvih dveh letih povsem prepovedali pitje alkoholnih pijač pred in med vožnjo, kot tudi, da bomo isto storili za profesionalne voznike. Zauzemamo se tudi za obvezno namestitev, če rečem, alkoholnih um, ključavnic v vse novejše tipe komercialnih vozil in vozil javnega prevoza in podpiramo poziv komisiji, da pripravi z letom 2013 predlog ureditve. Glede omejitve hitrosti, kompromis FBIS, dejstvo je, da se največ nesreč dogaja na lokalnih cestah, v manjših naseljih, zato moramo tam še posebej zaščititi najbolj ranljive udeležence in zato bi bilo izjemno učinkovito, da pristojne oblasti uvedejo omejitve hitrosti 30 km na uro v rezidenčnih naseljih in v urbanih, kjer ni ločenega pasu za kolesarje. Glede kompromisa E, obveznega testa za oči in zdravstvenih pregledov, strinjam se, da razdelimo glasovanje in se sami po svoji presoji odločamo, ali naj bodo ti pregledi obvezujoči ali ne. Um, vesela sem tudi, da smo pri kompromisu PP skupaj s poročevalcem dosegli soglasje za oblažitev besedila, da, komesa, da kolesarjem priporočamo in ne usiljujemo um, obveznega jopiča, um, ter da smo razčistili tudi um, soglasje glede jopičev v vozilih, torej da so jopiči v vozilih dobrodošli. Veliko krat se zgodi prav to, da po nesreči vsi udeleženci nesreče izstopijo iz vozila in so dosti krat nevidni na vozišču, ker ima samo voznik avtomobila opozorilni jopič na sebi. Um, razčistili smo tudi vlogo posebnega koordinatorja, kar so bile nejasnosti in Posebej pomembno je tu, da ne bo šlo za podvajanje, torej da ne uvajamo nove funkcije, zato je hvala za pojasnilo tudi um, poročevalcu. Ostali kompromisi za našo politično skupino in kolege niso bili sporni in jih uh, tako tudi v celoti podpiramo. Morda bi samo še um, dodala uh, osebno opasko glede dveh dopolnil, um, dopolnilo 179 in 159. 159 sprašujem predvsem zaradi tega, ker gre za predlog za uvajanje učinkovitih ukrepov za preprečevanje nesreč, um, kjer dodajam, da bi bilo zelo dobro pozvati k jasni prepovedi, da težka tovorna vozila uporabljajo nacionalne, regionalne ali lokalne ceste tam, kjer lahko do svojega cilja pridejo po avtocesti. Meni se to dopolnilo zdi zelo primerno, zato bi pozvala tudi um, poročevalca naj še enkrat razmisli o tem, kakšno bo um, glasovanje um, na njegovi listi. Samo zaključim, želim, da jutri dobimo res zelo dobro podporo, je pa nekaj tudi res, da um, Vsi papirji in vsa dobra sporočila ne bodo zmanjšala števila nesreč na cesti, če ne bomo teh zavez sprejeli tudi v naših glavah in če ne bodo članice pokazale pripravljenosti, da to tudi ambiciozno uresničijo. Hvala. Za liberalce, gospa Bilbao. Pozdravljeni. Hvala, gospod predsednik. Govorila bom v imenu kolegice, ker se opravičuje zaradi sestankov, ki jih ima v svojem volivnem okrožju. Rada bi se tudi ona zahvalila gospodu Kohu eh, za vsa prizadevanja, za vse sodelovanje med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu. Hvala za stike, ki smo jih imeli v vseh teh prejšnjih tednih ob izdelovanju poročila. Gospa Grisbek ustraja, da sprejima vse kompromisne predloge sprememb, do katerih smo prišli s široko podporo, razen kompromisa B, ta govori o funkcijah koordinatorja in nova verzija kompromisa E tudi te ne podpira, kaj ti prihaja do nas proti. Sama misli, da bi morala biti vključena beseda obvezno. Glede kompromisa B in funkcije koordinatorja, to se ji ne zdi potrebno. Meni, da bi to pomenilo uh, več birokracije in gospa Grisbek meni, da bi se temu lahko izognili. Torej, ustraja pri pobudah, ki že obstajajo. Eh, treba je pogledati, katere delujejo in katere ne in potem na ta način izboljšati predloge, ki že obstajajo. Kolegica meni, da ne smemo torej podpreti kompromisa B. Ko gre za kompromis E, eh, tukaj smo že omenjali, da gre za eh, test vida na nekaj let. Gospa Grisbek to pobudo podpira in meni, da je to eno izmed najpomembnejših orodij, najpomembnejših ukrepov, kaj ti pomankanje vida oziroma razne težave tudi povzročajo nesreče. Torej, v novi verziji bi gospa Grisbek rada videla besedo obvezno. Meni, da je ključnega pomena, da se ta beseda pojavi v kompromisu in treba jo je torej omeniti, eh, če bo prišlo do ločenega glasovanja oziroma po delih, pa bo glasovala za. Glede kompromisa G, imela je nekaj zadržkov glede tega kompromisa, vendar eh, novo verzijo podpira. Eh, meni, da bi bilo zelo težko izvesti test ničelne prisotnosti alkohola. Kaj ti večkrat se zgodi, da uh, ljudje grejo z kakšnega praznovanja in imajo naslednji dan še vedno minimalen delež uh, alkohola prisoten v krvi. Torej, meni, da je bolj realistično, če se proti alkoholu borimo uh, pri voznikih tovornjakov, bolj kot pa pri novih voznikih. tudi usni predlog spremembe glede klimatskih naprav gospa podpira, kajti to bi izboljšalo pogoje dela v kamionih profesionalnih voznikov. To se ji zdi pozitiven ukrep, ki ga bo prav tako podprla. Poleg tega podpira tudi kompromise, ki so jih dosegli različni poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepa, gospod Taylor, za zelene. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je zelo hvalevreden cilj, seveda, da gremo v smeri ničelne stopnje. Mislim, da je to zelo pozitivna poteza za povečanje cestne varnosti za vse uporabnike cest. Seveda moramo tu upoštevati, da eh, vožnja ni človekova pravica, ampak da gre za neke vrste privilegij. Eh, in z tega stališča resnično moramo stremeti za varnostjo, dobesedno varnostjo, zato da bodo ceste varne za vse uporabnike. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo varna vozila in zagotoviti tudi, da bodo vozniki sposobni in da bodo lahko vozili. In tu se še toliko bolj veselim eh, eh, torej teh preverjanj vida. Eh, vem, da je tu eh, glasovanje po delih v zvezi z eh, obveznim ali prostovoljnim, ampak vsekakor mislim, da je tu zelo dobro, da so bila tako široka mnenja izražena. Gospodu Kohu bi se zahvalil za dobro vodenje pri, dela pri tem poročilu. Mislim, da smo prišli do zelo pozitivnih rezultatov. Morda uh, Eh, nismo šli tako daleč, kot bi si nekateri želeli, morda smo šli celo dlje, kot so si nekateri drugi želeli, ampak vsekakor smo tu na pozitivni poti in mislim, da je to dober način, da eh, resnično pridemo do tega cilja, da se zmanjša, da se dejansko zmanjša število žrtev na cestah. Eh, osredotočil bi se na tri pomembna področja, hitrost namreč, alkohol in mamila. Torej, nič od tega ni eh, dobra novica, ampak eh, vesel sem eh, kompromisnega predloga FBIS, ki sedaj gre v smeri tega, da imamo močno priporočilo državam članicam, da sprejmejo omejitev 30 km na uro oziroma 20 mil na uro v urbanih območjih in britanska vlada je v zadnjih dneh šla v to smer, v, v to smer ravno v zvezi z tem, kaj ti uh, eh, predvsej, izkazalo se, da je predvsej manj drago, da to dosežemo. Kar se tiče alkohola in alkoholnih ključavnic, to zelo podpiramo. In seveda ničelna stopnja uh, alkohola v krvi je tudi nekaj, kar smo predlagali in kar povsem in z veseljem podpiramo. Kar se tiče mamil, je tu nekaj rešitev v zvezi z detekcijo in z zmanjšanjem oziroma z preprečevanjem uporabe mislimo, eh, da to daje še možnosti, nekatere bolj konkretne možnosti tukaj. I e, smo za, smo na, se nagibamo k temu, eh, da bi imeli koordinatorja, mislimo, da tu ne bi šlo za podvajanje, čeprav seveda se, se, se, se nihče ne želi podvajanja, birokracije in tako naprej mislimo, da se tu s tem ne bi to, to se, da se to z, z koordinatorjem ne bi zgodilo tako, kot je predviden. Kar se tiče uh, jopičev uh, uh, odsevnih, uh, smo imeli najprej tu uh, močno priporočilo, da jih naj se jih nosi, zdaj pa imamo tu spodbujanje. O tem bo gospod, gospod Kramer še govoril, namreč zelo je povezan z akcijskimi skupinami na področju kolesarjenja in zelo dobro pozna to področje stališča kolesarjev. Torej, še enkrat najlepša hvala gospodu Kohu. Podprli bomo večino kompromisnih predlogov sprememb in se veselimo jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa. Uh, hvala, Keith. Gospod Bradburn, za IKR, e pet minut. <clears throat> Hvala lepa, predsedujoči. Naj najprej povem naslednje. Vsekakor si ne želim, da bi mislili, da, da so komentarji, da je treba brati komentarje med vrsticami. E, to, kar bom povedal, da je treba kaj brati tukaj še med vrsticami, ampak so nekateri, pri nekaterih stvarih je treba reči to, da namreč ali tukaj resnično obravnavamo zadeve, ki jih je treba urediti na evropski ravni, zakonodajno urediti na evropski ravni. O tem smo se že pogovarjali in vedno sem rekel, da je tukaj ključno, da upoštevamo načelo subsidijarnosti in to še vedno mislim. Eden od predhodnih govornikov je rekel, ena od Torej, govorilo se je o tem, da, moramo, eh, da se morajo posla, evropski poslanci ukvarjati s tem. Ne, mislim, da ni tako. Gre za odgovornost in pristojnost naših nacionalnih parlamentov, uh, uh, ustreznih organov na nacionalni ravni. To ni stvar evropske ravni, da se ukvarja s tem. In to je moje izhodišče. Torej, v večini, kar se tiče večine kompromisnih predlogov sprememb, z mojega stališča, morda so to zaželene stvari, ampak ali je res to nekaj, o čemer se moramo pogovarjati tukaj na evropski ravni? Tu se bojim, da je odgovor ne z mojega stališča. Samo nekaj primerov, kar se tiče kompromisnega besedila. O tem se je dolgo pogovarjalo. Govorili smo o zimskih pneumatikah. Ali, poli ali je potrebna politika? Upam, da smo zdaj mimo tega, da je to zdaj mimo, stvar posameznih držav je, da se s tem ukvarjajo, s tem se že ukvarjajo, že imajo politiko v zvezi z zimskimi gumami oziroma pneumatikami, tiste, ki to pač potrebujejo. Druge pa so pač očitno mislile, da ni potrebe, da bi imele neko politiko v zvezi z zimskimi pneumatikami. Kar se tiče ocevnih jopičev. Za vse uh, uh, uh, potnike za katere obstaja majhna možnost, da bodo upleteni v nesrečo in tako naprej. Vse se spomnite. Pred leti je bila, bil oglas na britanski televiziji, eh, so nam rekli, nosite nekaj uh, uh, lahkega uh, po noči. Torej, tu ne potrebujemo, po zdravem razumu, ne potrebujemo uh, ureditve v zvezi s temi ocenjenimi opočji. kar se tiče naslednje točke, namreč eh, eh, bojim se, da bomo tu prišli, torej kar se tiče koordinatorja, do novih dodatnih zaposlovanj in tako naprej, nekaj, kar se bo potem spet širilo eksponencialno, kot je to pogosto primer. Kar se tiče preizkusov vida, v Združenem kraljestvu imamo zelo dober eh, sistem, za pridobitev uh, vozniškega dovoljenja je potreben preizkus, potem pa nov preizkus pri 70 letih starosti. Jaz bi rekel, dobro, če želijo države članice imeti nekaj bolj strokega, strokega kot imamo mi, dobro, naj imajo, ampak ne počnimo pa tega na, kot neko obvezno stvar na evropski ravni. In isto velja tudi za alkoholne omejitve. Seveda, povsem se. Veda, po posem podpiram, da je treba zagotoviti, da pijani vozniki ne bodo vozili oziroma da ne bo na cestah pijasih, pijanih voznikov. In pri nas imamo stroge ukrepe glede tega, ampak tu ni potrebna zakonodaja na evropski ravni. Naj spomnim na to, da če ste, če ste obsojeni v Združenem kraljestvu zaradi vožnje v pijanem stanju, imate težave pri ne le pri uh, uh, vozniškem dovoljenju, ampak tudi pri zavarovanju, ko, skušate, ko dobite, dobina, dobite nazaj vozniško dovoljenje. Torej, ni nujno, da to rešujemo, ni najboljši način, da to rešujemo na, na, naš, na tej ravni. Zagotovo so to nekatere dobre stvari, kar se tiče spodbujanja, naprimer, uh, eh, varnosti otrok na kolesu da morajo opravljati neke preizkuse in tako naprej. To mislim, da je nekaj, kar vsekakor lahko podpremo torej spodbujanje. Prav tako čelade na kolesih, to je nekaj naravnega, to moramo spodbujati, moramo eh, spodbujati ljudi, da uh, na ta način zmanjšajo tveganje, ko se vozijo s kolesom. In pa, ko govorimo še o varnih parkiriščih za poklicne voznike, o tem smo se tudi pri nas že pogovarjali in uh, dobro bi bilo, če bi to na precej širši ravni začeli uporabljati, kajti to je ena od stvari, ki ni pomembna le stališča varnosti, ampak tudi stališča Eh, škode za komercialna vozila in tako naprej, zaradi kraja oziroma napadov in tako naprej, kar je eh, pomembno tako za našo državo, kot za celotno Evropsko unijo. Torej, če zaključim, obstajajo drugi načini, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. Zagotovo si vsi želimo, da bi bili ljudje na varnem, ko so na cesti, eh, ne glede na to, kakšno prevozno sredstvo uporabljajo ali pa če hodijo, če so pešci rešitev pa ni na tej ravni. Stvari je treba urejati na lokalni ravni ali nacionalni ravni, zagotovo pa ne na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala, gospod Bradbury. V imenu ekonomsko-socialnega odbora, gospod Simons. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Uh, uh, u bent al in. Hvala lepa, gospod predsedujoči. prišli smo do že zelo napredne faze v tem postopku in eh, stvari potekajo že kar nekaj časa in obstaja nevarnost, da nas bodo dogodki prehiteli namreč. Zato bi rad zdaj tukaj izkoristil teh pet minut in eh, predstavil stvari kot so. Ko pogledamo na sporočilo komisije in na način, kako so se stvari razvijale in kako bi se lahko razvijale v prihodnje, je treba ugotoviti, da je da prvo, prva, prvo sporočilo eh, komisija, eh, komisije je bilo objavljeno že leta 2010, takrat se je razmišljalo o tem, da bi prepolovili število mrtvih na cestah, Izkazalo se je, da je bilo to preambiciozno in naslednje strateško obvestilo komisije je potem to zahtevo eh, ohranilo eh, po zmanjšanju in mislim, da pa smo tokrat prišli do tega, da so stvari zdaj izvedljive. Ugotovilo se je namreč, da bi to bilo mogoče izpeljati zdaj in zdaj gre seveda, eh, tu je treba popoštevati ljudi, navadne ljudi. Ministri za promet morajo biti v stanju povedati, koliko ljudi je umrlo na cesti. In vse to je seveda del kampanj za ozaveščanje, za večjo varnost na naših cestah in to je neka splošna ugotovitev, in, ki jo moramo vse čas upoštevati. Upam, da bo komisiji uspelo doseči te cilje do leta 2020, zagotovo pa so tu nekatere, pa so tu še možnosti za izboljšanje. Zagotovo tu ne smemo imati samo povprečja po državah članicah, stvari so drugačne po različnih državah, kajti v sončnih državah, da jih tako imenujemo, so stvari drugačne kot recimo na švedskem ali pa. Eh, Slovenija, slišim, kakšno, eh, eh, kakšno je stanje pri vas na nizozemskem. To so dobri učenci, dobri zgledi, ki nam lahko pokažejo pot naprej, ko govorimo o zmanjšanju števila mrtvih na cestah. Zagotovo se moramo od teh držav nekaj naučiti, ampak moramo pa razlikovati razmere in uh, glede tega, kako je mogoče doseči to prepolovitev smrtnih žrtev na cestah. In tudi drugim državam moramo omogočiti, da bodo šle v to smer. Ne smemo jih pustiti zadaj, ne smemo jih pustiti ob strani. Kar nekaj dobrih zamisli je bilo predstavljenih v tej razpravi in eh, pri nas na odboru smo se veliko ukvarjali z odstotki alkohola v krvi pa tudi eh, z alkoholnimi ključavnicami v avtomobilih in tovornjakih. To je treba namreč razširiti tudi na uh, osebna vozila. Naš predlog ne gre tako daleč, ampak o tem se pogovarjamo že kar nekaj časa. Prav tako je eh, bil, prišlo do predloga o letnih preizkusih eh, črnih točk, namreč kje se eh, na cestah dogaja največ nesreč, da bi torej imeli sezname, eh, osvežene sezname takšnih točk, tudi o tem bi morala potekati javna razprava, kajti to bi pomenilo, da Eh, da bi bile na nek način nagrajene države, ki bi se trudile takšne črne točke eh, popravljati oziroma ukinjati. Torej, če zaključim, govorili, govorimo o prepolovitvi števila mrtvih eh, na cestah in kar se tiče hudih poškodb, je ravno tako potrebujemo tu ustrezne rešitve. Namreč tudi tu potrebujemo neko harmonizirano opredelitev, kaj so hude poškodbe. Resne poškodbe, to bi bilo koristno tako tukaj kot na kakšnem drugem področju. 25 odstotkov uh, Eh, torej, eh, držav, ki niso vključene v TNT, je, bilo, je tukaj eh, prizadetih. In čemur pa moramo posvetiti posebno vzornost je tudi usposabljanje za to, da bomo ohranili visoko raven sposobnosti poklicnih voznikov, voznikov bolniških vozil in tako naprej, reševalnih vozil, kajti pogosto niso ustrezno usposobljeni za tisto delo, ki, eh, ki ga opravljajo in ne, se ne, pogosto ne ustrezno odzivajo v urgentnih situacijah. Hvala lepa. Uh, gremo naprej. Prosim, da se omejite na tri minute. Začenjam pa z gospodom Batom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch Hvala predsedajoči, tudi sam bi se zahvalil kolegi Kohu za odlično upravljeno delo in za ambiciozne cilje, ki nam jih je predstavil in mm, glede na to, kar slišim, mislim, da tudi naša skupina ne bo imela težav pri podpiranju teh. Eh, ciljev. Eh, to je pravzaprav vse povezano tudi z naslednjim dosjem, ki ga obravnavamo. Gre za čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu, kajti kljub izobraževalnim ukrepom bo vedno znova eh, potrebno prekrške in kršitve preganjati in upam, da bo ustrezno rešen tudi ta drugi dosje. Kar zadeva koordinatorja za varnost v cestnem prometu, lahko povem, da se s tem strinjam, čeprav sem osebno mnenja, da imamo tukaj eh, zelo veliko področji, ki jih je potrebno spremljati, nadzorovati in usklejevati. In če si pogledamo teme, ki se omenjajo, naprimer parkirišča in podobno, vidimo, da vse skupaj. Eh, ni več zgolj področje cestnega prometa, tu gre tudi za vlogo voznikov, gre za higieno, gre za e, številne ukrepe, ki so vezani na pravosodje in pravzaprav e, mislim, da e, bi tukaj bilo potrebno usklajevati več kot zgolj varnost v cestnem prometu in uh, Želel bi si, da bi si stvari bolj ambiciozno zastavili, ampak glede na to, da je pač to kompromis, ga bom tudi sam podprl. Kar zadeva Jopiče, mislim, da smo našli dober kompromis in da bodo tudi združenja kolesarjev s tem se strinjala. E, kar zadeva predlog spremembe 35, spominski dan, e, mislim, da je dobro da uh, se pridružimo tudi prizadevanjem v ZDA, ki se želijo v naslednjem desetletju boriti za večjo varnost v prometu. Potrebno je uh, osveščati tudi družine uh, in vse upletene, ki pravzaprav vplivajo na varnost v cestnem prometu. Uh, In uh, pozdravljam tudi predstavnika žrtev prometnih nesreč v Evropi, ki je tudi prisoten in uh, upam, da bodo vsi ti predlogi jutri podprti. Hvala, gospa Jana, tri minute, prosim. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi rada čestitala gospodu Kohu za. Eh, njegovo ustrajanje pri tem doseju, pri tem, da se izboljšajo vidiki cestne varnosti. Hvala za to, ker je razširil poročilo še na druge izzive in na druga področja, kajti cilj zmanjšanja smrtnih žrtev za polovico je na ta način dobil eh, neke nove vidike glede kompromisov, ki obravnavajo mejo alkohola v krvi. Strinjam se s tem pogledom, torej z ničelno toleranco, da bi to bil končni cilj za zmanjšanje uporabe alkohola. Vendar pa me skrbi, da ne bi tukaj, eh, da ne bi tukaj pokrili vseh eh, voznikov, morda bi se morali bolj osredotočiti na poklicne voznike in potem tudi na mlade, na nove voznike. Ko gre za odrasle, običajne voznike, torej morali bi nekako premisliti te različne kategorije voznikov. Poleg tega ljudje uh, eh, jemljajo zdravila, jemljajo različne substance in tukaj bi morali vzpostaviti nek poseben poudarek na večini voznikov, ki uh, se vozijo po naših cestah, torej večji nadzor je tukaj vsekakor potreben. Eh, strinjam se tudi uh, s koordinatorjem in pa z uh, dnevom spomina, mislim, da je to zelo pomembno. Mm, potem pa še forum za posvetovanje, tudi to je bilo omenjeno in mislim, da smo tukaj dosegli, še posebej pri mojem poročilu, Eh, smo dosegli tudi sodelovanje sveta in komisije, torej da se povdari te vidike, da se vključijo vse ravni, eh, eh, tisti, ki delajo na terenu, potem družine in tako naprej, torej da bi si vsi prizadevali za izboljšanje cestne varnosti. Za prihodnost želim povedati še naslednje. Zelo ste povdarjali tudi uh, otroke, ki so udeleženi v prometu, to je ključnega pomena, pa tudi starejši so pomembni in pa motoristi, uh, ti so tudi zelo ranljivi in to je kolektiv, ki ga tudi moramo uh, bolj vključiti in ki moramo nameniti posebne ukrepe. Torej, še enkrat bi rada čestitala kolegom in pa posebej gospodu Kohu za kompromise, ki so zelo eh, celoviti in hvala za to, ker eh, ste vključili tudi nove izzive, ko gre za zmanjšanje mm, žrtev na cestah. Hvala. Gospa Majsner, tri minute, izvolite. Ja, najlepša hvala, cenik. Tudi sama bi se najprej zahvalila gospodu Kohi, ki mislim, da je bil zelo modr pri kompromisih eh, kar nekaj stvari je zelo mehko formuliranih in eh, glede na to, da je to poročilo na lastno pobudo, se moramo vprašati, v kolikšni meri je ustrezno, da predlagamo zadeve na evropski ravni, kajti konec koncev gre tukaj za to, da izrekamo številna priporočila. Že dolgo si prizadevamo izboljšati prometno varnost in eh, v, velik, v številnih točkah eh, dejansko sedaj počnemo to. Dotaknila bi se posameznih točk, mislim, da je zelo modro, naprimer pri kompromisu E, o katerem je povedala predvsej tudi gospa Bilbao in tudi naša pročevalka. Eh, gospa Grisbek. Eh, tukaj je predvideno ločeno glasovanje in eh, pri liberalcih ne vidimo vsi stvari tako kot gospa Grisbek. In dobro je, da lahko podpremo kompromis, ampak vendarle izključimo to eno sporno besedo. Torej, mislim, da je zelo pametno to zastavljeno. Tukaj je nekaj stvari, glede katerih se lahko vprašamo, ali res moramo iti tako daleč, da govorimo o jopičih za kolesarje. Uh, Eh, in eh, za nas kot liberance je pomembno videti, v kolikšni meri je mogoča svobodna izvira. Vem, da so eh, kolesari zelo ranljivi udeleženci v prometu, da so ogroženi zaradi nesreč, ampak vseeno jih ne smemo enostavno prisiliti, da nosijo jopiče, čeprav francoski dizajnerji razvijajo zelo privlačne jopiče, ampak vendarle. Kar zadeva voznike avtomobilov, se mi zdi dobro, da pri osebnih avtomobilih ne predpisujemo opisujemo vsega, kaj ti kot pravi Keith Taylor, seveda. Um, vozno z avtomobilom je privilegij, ampak marsikdo to počne poklicno in uh, takrat to ni privilegij, ampak delo. In uh, zato moramo to upoštevati tudi pri predpisih. Še tri točke bi omenila. Uh, vsi se sicer strinjamo, ampak kar zadeva kompromis J, ja, ta se mi zdi zelo pomemben, kaj ti govori o pasivni varnosti, ki jo je potrebno ukrepiti z raziskavami, potem kompromis N, raziskava z vezi z nesrečami, tudi tu je področje, kjer bi še lahko napredovali pri osebnih avtomobilih in pa še predlog spremembe z vezi s klimatskimi napravami. Uh, Eh, sama sem kot liberalka proti obveznim zahtevam, ampak eh, to mislim, da je pomembno. V številnih eh, sodobnih tovornjakih je to že. E, tako v starejših pa je mogoče to namestiti e, in nedvomno je kakovost življenja poklicnih voznikov v poletju v veliki meri odvisna od tega, ali imajo strizno hlajenje ali ne. Torej, to res razumem. Najlepša hvala. Gospod Vandalen, tri minute. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, eh, niemand is natuurlijk tegen betere. Najlepša hvala. Gospod predsednik, nišče ni proti boljši varnosti v prometu, ampak ostati moramo realistični in ostati eh, bolj pri tleh in imam mešane občutke glede tega, kar nam je ponudil poročevalec. Nekaj zelo dobrih elementov je v njegovem poročilu. Eh, vsekakor potrebujemo harmonizacijo, eh, potrebujemo eh, daljše čase počitka v poklicnem prometu. Če takih stvari ne usklejujemo, imamo težave. Torej, vse to so zelo koristni elementi. Vsekakor eh, si priznavamo za napredek na številnih področjih, naprimer pri zimskih pneumatikah, tudi s koordinatorjem za varnost v cestnem prometu. Eh, podobno velja za eh, posebne ukrepe zvezi s kolesarskimi stezami in potmi. V moji državi je namreč to nekaj zelo pogostega. torej tukaj je nekaj koristnih elementov in nekaj stvari, ki jih je mogoče res učinkovito izvesti na evropski ravni. E, podobno velja tudi za varnostne jopiče. Vem, da v Štrasburu, naprimer, zdaj obstajajo posebne kolesarske steze, ki nam omogočajo, da se vozimo na okrog s kolesom in uh, Tu so stvari seveda vezane tudi na lokalno raven in zato moramo delovati tudi po tej poti. Ne moremo se osredotočiti zgolj eh, na evropsko raven. V sedmem odstavku je govora o tako imenovani viziji nič, torej o svetu brez smrtnih žrtev. To je sicer zelo pohvalno, ampak. Eh, do tega ne bomo prišli, ne glede na to, kaj zapišete v poročilu. Torej, vse lepe besede so uh, dobrodošle, ampak biti moramo realistični in zato imam nekoliko mešane občutke glede poročila, kakršna, kakršno je trenutno. Je zelo ambiciozno, uh, celo v taki meri, da je nekoliko nerealistično. Uh, in zato se bom verjetno vzdržal ali pa celo glasoval proti. Gospod Kramer, eh, ja, s kompromisi se poročilo je izboljšeno, pa ko se dotočil, se bom na kompromis pe glede jopičev. Varnost je prednost na nalogo, temeljiti pa mora na znanosti in tukaj ne eno, ne drugo ne drži. Zakaj? Eh, pri tem kompromisu eh, ste, predvid, ste izenačili nesrečo nekega avtomobilista, kjer podpiramo eh, uporabo Jupiča na nesrečo, kateri je odeležen kolesar. In tega ne moremo enostavno eh, enačiti. To je posem noro. In pa drugič, eh, na podlagi znanosti 90 odstotkov vseh nesreč, v katerih so odeleženi vozniki avtomobilov in eh, kolesarjev, 90 odstotkov teh nesreč povzročijo avtomobilisti. In pri večini primerov gre za previsoko hitrost avtomobilistov, ampak tega sploh ne upoštevate. Nikjer eh, tukaj ne govorite o omejitvah hitrosti, oziroma niste govorili ti o omejitvah hitrosti v naseljih na avtocestah. Eh, tu je bilo vključeno šele kasneje. Zakaj? Eh, vemo po statistikah, da v državah, kjer je veliko kolesarjev, eh, imamo manj nesreč na nizozemskem, eh, na danskem, tam, kjer je manj kolesarjev, pa je nesreč več, naprimer v Veliki Britaniji. Zato je potrebno za boljšo varnost spodbujati kolesarjenje, potem bo število nesreč upadlo. Ko so v Avstraliji eh, uvedli obveznost porabo čelade, je število kolesarjev padlo za 50 odstotkov, eh, število nesreč pa se je povečalo. Torej ukrep res ni bil učinkovit. Torej, vse te stvari ne uh, gredo skupaj. Uh, žrtev po vašem postane storilec, eh, je najšipkejši odeležence v prometu, ampak hkrati krivec. Uh, naprimer v Veliki Britaniji so eh, naredili preizkus, eh, kolesari so se vozili po cesti eh, s čelado ali brez čelado in kadar eh, je imel kolesar čelado, eh, je, so vozniki vozili mimo hitreje in bliže kolesarju. Eh, Eh, zato ker so pač očitno imeli občutek, da je dovolj zaščiten. Zakaj potem eh, ne rečemo, da bi morali tudi vsak pešec imeti eh, varnostni jopič? Potem bi pol ljudi hodilo naokrog v takih jopičih in malce tung bi se izredno veselil. To je posem noro, to enostavno ne gre. In če gre za nevarnost, zakaj ne predpišete, da bi vozniki kabrioletov morali imeti čelade? Te so izredno, torej ti vozniki so izredno ogroženi, ampak njih se ne dotikate, osredotočate se uh, samo na uh, kolesarje. Tudi pešci bi bili seveda bolj vidni s takimi jopiči, ampak imajo svobodno izbiro, da si jih obleče ali ne. Zato bomo ta kompromis zavrnili in zauzemam se za ločeno glasovanje. Uh, kajti, um, ne moremo uh, uh, enačiti nesreče na avtocesti z nesrečo na neki lokalni cesti, kjer je uh, udeležen kolesar. In uh, če bi se sami več vozili s kolesom, nedvomno ne bi prišli na to idejo. Hvala. Mislim, da bi bili Kitajci zelo veseli, tudi zato, ker bi verjetno oni bili tisti, ki bi proizvajali vse take jopiče. Gospod Higgins, tri minute. Najlepša hvala, predsednik. Kot ostali govorniki, eh, mislim, da, so, da je poročilo zelo uravnoteženo, kajti v bistvu gre za to, da želimo reševati življenje in zmanjšati število nesreč. Eh, nimam težav s prisilnimi ukrepi, ko gre za varnost, kajti konec koncev je ključno izvajanje. Uh, Eh, določamo pravila in standarde in ta je potrebno potem tudi uresničevati, sicer nima nobenega smisla, da se tega lotevamo. Diter je tukaj uh, vzel nek skupni menovalec, standarde, ki uh, veljajo v številnih državah in to je potem izboljšal. In uh, marsikdo je tukaj govoril o subsidijarnosti. Sam pa bi dejal, da živimo v Evropi odprtih meja. Uh, Eh, obstaja množično gibanje vozil in ljudi iz države v državo in zato potrebujemo skupne standarde in pravila. Sam s tem nimam nobenih težav. Kar zdajva predloge sprememb, eh, naj povem, da kar nekaj predlogov izredno podpiram. Nekaj sem jih uložil tudi sam. Najprej, kar zadeva eh, naslednje. Moja država je imela veliko koristi tega, da je bila vključena v cilj ena eh, v strukturnih eh, skladih. S tem smo izboljšali svoje eh, avtoceste. Veliko avtocest imamo, ampak nažalost eh, se veliko nesreč zgodi na nacionalnih cestah, na lokalnih cestah, ne na avtocestah in zato pozdravljam pobudo za pregledovanje lokalnih manjših cest, kajti tam se tudi v številnih drugih državah zgodi večina nesreč. Uh, Eh, pozdravljam tudi, da je poročevalec eh, sprejel moj predlog spremembe, kajti dejstvo je, da. Tudi eh, nekdo, ki je zelo spreten pri pisanju SMS-ov, eh, mora odvrniti pozornost eh, od eh, vožnje. In eh, sam vem za primer neke družine, ki je eh, izgubila uh, svojo hčerko zaradi tega. In pa še konec koncev, kar zadeva testiranje vida za voznike sam, nekako ne morem razumeti, da če imamo vrsto dobrih praks na finskem, v Nemčiji, na irskem in v Združenem kraljestvu in če eh, se tam to uspešno izvaja, zakaj ne bi mogli tega prenesti na druge države? Obstajajo zelo različni standardi, naprimer v Belgiji sploh ni preizkusov vida. Uh, o Franciji, moraš prebrati nekaj številk in tako lahko dobiš izpit. Uh, ampak eh, konec koncev podpiram tudi uh, vaš predlog spremembe glede um, nevarnih površin za kolesarje. Te so res smrtonosne in vsekakor sem za zavezujoče ukrepe in za njihovo izvajanje. Najlepša hvala, gospod Rike. Zdo, Hvala, gospod predsednik. Najprej seveda čestitke Ditru za njegovo poročilo. Samo tri zadeve bi tu povedal. Prvič, v zvezi z subsidijarnostjo. Seveda imamo tu uh, mnenje, poročilo, uh, torej mnenje, više, ko bomo šli, več, večje bo težava z subsidijarnostjo, kajti vedno bolj bomo v koliziji z nacionalnimi predpisi. Vedno več problemov bomo tukaj imeli in uh, tu je bil omenjen primer uh, omejitve na 30-20 km na uro. Ponekod uh, bo to vplivalo uh, na nacionalno, torej po, z, zaradi subsidijarnosti na, na nacionalno raven. To je treba stvari us, ustrezno premisliti, ko govorimo o standardih. Potem drugič, ko govorimo o testih vida. Kot zdravnik naj povem naslednje. Rečeno je bilo, da je vožnja, da je vožnja nek privilegij, za marsikoga je to tudi potreba, ne samo za poklicne ljudi. E, pomislite na ljudi, ki živijo na podeželskih, v podeželskih krajih, ki pač morajo imeti možnost mobilnosti, da se pripeljejo na delo in pa tudi na starejše. Če fiziološko Eh, zahtevate neke preglede. Zakaj le preglede vida ali ne bi morda razmišljali tudi o uh, zmanjšanju celotne, uh, celokupne percepcije ali potem motoričnih sposobnosti in tako, in tako naprej. Ali ne bi bilo treba razmišljati o tem, da je treba uh, na nek način prilagoditi vozila za določene voznike in tako naprej. Na ta način gremo potem uh, v smeri nekega zelo celovitega zdravstvenega pregleda. Seveda je to zelo pomembno videti, ampak tudi o tem lahko razmišljamo. Če imamo potem pa takšen pregled, kje bomo postavili omejitve, kakšen bo okvir, ali bomo skušali biti tukaj zelo učinkoviti za to, eh, torej doseči veliko učinkovitost, eh, kakšno bo merilo, kdo lahko vozi, kdo ne. S tem se moramo ukvarjati, namreč ali mora nekdo imeti vse sposobnosti za to, da bo lahko vozil eh, avtomobil ali imamo neko, neko maržo tolerantnosti in tako naprej. In to lahko postane velik problem. Tu se o tem se moramo pogovarjati. Tu imamo mnenje, ampak ko, smo, ko se ukvarjamo z mnenjem, eh, se treba zavedati, da takšna poročila lahko zavrejo delo v svetu. To smo videli po nekaterih drugih področjih. Eh, in eh, namreč, da se svet potem odloči, da se s tem ne bo ukvarjal. In potem končno, eh, eh, žal mi je, da predlog spremembe 88 ni bil ohranjen, namreč, ko govorimo o obvezni uporabi varnostnega pasu, tretjina mrtvih je zaradi neuporabe pasu. Namreč, proizvajalci lahko dajo uh, ustrezno opremijo varnostne pasove. Zdaj pa tukaj masivno uh, vsi, vsi uh, glasujemo za alkoholne ključni, uh, ključavnice, medtem ko tukaj v zvezi s temi ključavnicami oziroma sistemom, varnostnim sistemom za varnostne pasove, tu pa se kažejo neke težave. Samo toliko sem želel povedati. Hvala. Hvala. Gospod Tikal. Deci, întâi vreau să subliniez faptul. Najlepša hvala. Najprej naj podarim, da kar zadeva izboljšanje varnosti v cestnem prometu, je to odgovornost, ki jo delijo države članice, lokalni organi in seveda tudi evropske institucije v okviru svojih pristojnosti za to, da bi izboljšali prometno varnost, je potrebno izboljšati predvsem infrastrukturo, cestno infrastrukturo. Pomembno pa je imeti tudi ustrezno označevanje dela na cesti, kjer se to izvaja. Prav tako je pomembno, da uresničujemo oziroma izvajamo uporabljamo inteligentne sisteme, ki omogočajo označevanje eh, oziroma opozarjanje na nesreče v realnem eh, času, kar je mogoče tudi v navezavi na sistem GPS. Za konec pa naj omenim še, da je pomembno upoštevati ranljive udeležence v prometu. Tu imamo v mislih eh, pešce, kolesarje in otroke. Podpirati podpiram obvezno uporabo čelade za kolesarje, ravno tako podpiram tudi uporabo varnostnih jopičev. Predvsem pa je pomembna čelada, kajti mrsikdo je bil ob življenje prav zato, ker ni uporabljal varnostne čelade. Za zaključek naj omenim še omejitev alkohola. Zazimati se moramo za nično toleranco. Eh, pred časom sem v Franciji na nekem parkirišču videla, da je mogoče kupiti eh, test za preverjanje prisotnosti alkohola, ampak verjetno, kdorkoli to kupuje, je verjetno, da eh, je na tem področju problematičen in mislim, da bi, bilo, da bi bili vsi varnejši, če eh, ne bi bilo dovoljeno voziti in piti. Zahvaljujem se gospodu Kuhu za upravljeno delo in mislim, da smo uspeli doseči dobre kompromise in upam, da se bodo vsa ta priporočila tudi uresničila. Za slovo, ja bih se také htjela velmi krátce pridat za prvek poděkovat. Gospa Senalova, najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za opravljeno delo. Mislim, da mu je zelo dobro uspelo najti neko srednjo pot med številnimi predlogi sprememb. Naj omenim kompromis G v zvezi z alkoholom. Mislim, da moramo upoštevati izkušnje tistih šestih držav, kjer nična toleranca že obstaja in velja za vse voznike. Eh, potem pa je tu še predlog spremembe 141. Gre za žrtve na lokalnih cestah. Podpiram uporabo eh, varnostne infrastrukture tudi na drugih cestah, ne zgolj na avtocestah. Najlepša hvala. No, če dovolite, da zaključek še sam povem nekaj besed. Najprej naj čestitam poročevalcu za odlično poročilo, čestitam tudi poročevalcem v senci, ki so eh, sodelovali pri pripravi poročila in si prizadevali za uravnoteženo poročilo. Že po svoji naravi je to poročilo seveda polno kompromisov, ki po mnenju nekaterih gredo predaleč, po mnenju drugih pa ne gredo dovolj daleč ampak eh, zelo pomembno je, da se parlament opredeli glede eh, varnosti v cestnem prometu in prvič to počnemo tako podrobno, kot eh, ve tudi Diter. Kaj ti številke glede nesreč na cestah res niso zadovoljive. Eh, tukaj poskušamo nekako ustvariti zakonodajo za idiote, kajti če si pogledate, kaj se dogaja po cestah, eh, vsi mislijo, da, se, da je to potrebno storiti, ampak eh, vendarle tu v moji državi kljub zakonodaji, vidim, da ljudje uporabljajo telefon med tem, ko vozijo, še vedno vidim majhne otroke na prednjih sedežih v avtomobilih. Imel sem fantastično izkušnjo uh, eh, z prometnimi policisti. Uh, preživel sem nekaj časa na uh, zapornicah na železniškem prehodu v mojem volilnem okrožju, kjer smo opazovali ljudi, ki so poskušali prehiteti zapornice. Torej, res na nek način poskušamo ustvariti zakonodajo proti idiotom. Ampak dve glavni točki sta, mislim, da postali jasni. Razumem gospoda uh, Eh, Bradborna, ki pravi, da ja, morda bi bilo mogoče to rešiti z zavarovanjem. Tisti, ki vozijo pijani, bi morali plačati več za zavarovanje. Da razumem to načelo, ampak kot veste, v Združenem kraljestvu je problem v tem, da je zavarovanje tako drago, da ljudje potem vozijo brez zavarovanja, kar je nezakonito, ampak. Eh, poskušajte jih ujeti, to vam ne bo uspelo, če se slučajno ne uh, če niste udeleženi v nesreči z njimi. In uh, ravno pred dnevi je bil do smrti povozil šestletni deček, uh, storilec pa je pobegnil. Zakaj? Ker je bil ali pijan ali pa ni imel zavarovanja. In gre za to, kar je Jim Higgins pravzaprav povedal. Gre za izvajanje. Lahko imamo najboljša pravila na svetu, ampak če poli policija ne zagotavlja izvajanja, potem to ni vredno nič. In uh, moja kritika glede eh, varnosti cestnem prometu v Evropski uniji se nanaša na to, da bi imeli preveč pravil. Problem je v tem, da se ta pravila ne izvajajo, da jih ne izvajajo pristojni organi v posameznih državah. Torej, ne glede na to, kaj se odločimo, kaj bomo sprejeli, moramo poskrbeti, da se bodo pravila izvajala. In to pomeni, da moramo sodelovati z agencijami, s policijo in poskrbeti, da se bo to uresničilo. In pa, ko ljudje pridejo pred eh, sodišče, eh, ni nobene koristi, če jim, eh, če jim zaračunamo eh, globo v višini 10 evrov, če so eh, naredili nek prekršek, ki je naredil, eh, povzročil večjo škodo. Eh, torej, potrebujemo sorazmerne eh, kazni in odgovornost na tem področju, zato je tukaj ključno tudi poročilo gospe Ajala Sender, zato da bomo lahko zagotovili pregon tudi na čezmejni ravni. Torej, mislim, da gre tukaj za eh, zelo pomembno področje in zelo me zanima, kako se bodo stvari odvijale jutri. Za komisijo, gospod Paskoreli. Je to zadnjič, gospod Paskoreli, ali. Eh, Boste še prišli? Torej zadnjič. Dobro. No, v tem primeru vam dam dve minuti. Ne, ne, kar izvolite. Gospod predsednik, naj povdarim nekaj stvari, ki ste jih že sami povedali. Namreč stališča komisije lahko le podpremo da je usposabljanje in pa nadzor oziroma sankcije, da so to ključni elementi pri varnosti v cestnem prometu. Dovolj predpisov imamo, pa jih, morajo pa jih ljudje spoštovati. Tudi sam bi se zahvalil v imenu komisije gospodu poročevalcu in poročevalcem v senci, vsem, ki so govorili, namreč eh, vsi so povdarili tisto, ga, to, kar želi tudi komisija povedati v svojih smernicah za varnost v cestnem prometu. Eh, in povdariti tudi to, da je stanje v Evropi zelo raznoliko in da ne moremo predvideti rešitev eh, po miri za vse. Eh, ista velikost za vse, na severu in jugu, na vzhodu in zahodu. Zagotovo je tu zelo pomembna subsidijarnost, kar se tiče usposabljanja, izobraževanja, nadzora, upoštevanja predpisov. Torej, dejansko so to stvari, ki so stvar lokalne oziroma nacionalne pristojnosti, ampak po drugi strani pa imamo tu tudi prostor za ulogo Evropske unije pri nekaterih predpisih, ki se tičejo recimo vozniških dovoljen, nekaterih tehničnih zadev v avtomobilih, torej predpisi, ki so del akija, da tako rečem. Naj se omejim na nekaj pripomp v zvezi z predlogi sprememb, kompromisnimi predlogi sprememb. Najprej, kar se tiče tega koordinatorja za cestno varnost, kompromis B, Res je, da tudi sami menimo, da potrebujemo neko močnejšo, resnejšo eh, koordinacijo na tem področju, ko govorimo o varnosti v cestnem prometu, ampak zaradi tega pa ne potrebujemo še enega dodatnega koordinatorja. To lahko sami naredimo. Seveda, komisija se mora morda tu bolje organizirati, ampak to eh, in, in ta poziv smo razumeli. Kar se tiče nekega zunanjega, vidnega, Eh, organa oziroma eh, koordinatorja ali v komisiji ali pri parlamentu ali eh, pri komisiji, ki bi govoril o varnosti v cestnem prometu, zakaj ne, o tem lahko razmišljamo, na nek način bi lahko imeli nekega ambasadorja dobre volje, kot, je, kot so ambasadori dobre volje pri Združenih narodih, torej ambasadorja za varnost v cestnem prometu, torej to bi bilo mogoče, zakaj pa ne ki bi ta ambasador, bi to močno sporočilo širil po Evropski uniji. Kar se tiče nekaterih temeljnih uh, sredstev za izvajanje varnostne politike, če pogledamo tukaj kompromisni predlog C, o, uh, torej predlog o Evropskem centru za spremljanje in tako naprej in pa tisti uh, predlog za projekt Veronika. Že imamo centr za opozorjeni centr uh, za. Uh, za varnost v cestnem prometu, imamo spletne strani, imamo podatkovne, podatkovno bazo in mislim, da tukaj ne potrebujemo nekega dodatnega centra. Torej, tu imamo že eno maso podatkov. Če pa parlament želi Eh, če nam bo parlament dal v, naslednji, eh, eh, v naslednjem proračunu kaj več denarja, potem pa bi se morda lahko o tem pogovarjali, seveda v, razumnimi, v razumnih merah. Kar se tiče projekta Veronika, gre za zanimiv projekt, ampak tu smo še v fazi evalvacije rezultatov in zato bi bil nekoliko pazljiv, kar se tiče. Uh, možnosti, da bi se ga takoj začelo izvajati. Kar se tiče usposabljanja in izobraževanja, sem nekaj že povedal. Predlog D eh, je zagotovo stvar, ki jo posem podpiramo. Kar pa se tiče predloga E, predloga spremembe E, ki so ga nekateri omenjali kot, eh, ki so torej govorili so o testu vida, pregledu vida. Eh, dejansko pa gre tu za nekatere dodatne vidike, še torej redne zdravniške preglede za voznike in še toliko bolj za starejše voznike. Mislim, da tukaj je treba povedati namreč Tu se uh, nekoliko strinjam s tem, kar je povedal gospod Rike. Namreč, da ne smemo prestiravati tukaj. Ne smemo tukaj preveč postavljati preveč zakonodajnih zakonskih zahtev, ki bi izhajale iz neke skrbi, ki bi sicer morda bila videti na prvi pogled posebno upravičeni, ampak ki po premisleku morda ni tako zelo utemeljena. Tu Sej ni eh, neposredne povezave med starostjo in eh, slavim vedenjem na cesti in tako naprej, zato se moramo tukaj paziti tudi kakršnekoli diskriminacije zaradi starosti, zaradi let. Govoril sem že o nadzoru, o sankcijah. Eh, vem, da ste usmerjeni v smeri, to je, da greste v smeri direktive, da se boste pogovarjali tudi o čezmejnem pregonu in v tem smislu bi se bo komisija morala ukvarjati seveda tudi z nadzorom hitrosti, zlorabe alkohola, drog eh, z uporabo mobilnih telefonov in tako naprej, tu govorimo o predlogih FBs, G in tako naprej. Torej, te stvari bodo stvar dejavnosti, ki bi jih rada komisija izpeljala pri izvajanju direktive, ki upam, da bo kmalo sprijeta. Kar se tiče merilnikov alkohola na, v, v vozilih, o tem se, bomo, tem se bomo ukvarjali, to bomo proučili. Mislim pa, da je tukaj treba priti do nekih ustreznih predpisov na evropski ravni tudi v zvezi s tem področjem. Predvsem zaradi tega, da bodo stvari interoperabilne, da bodo uporabne vse posod, da, bodo, eh, da ne bodo merilniki alkohola sprejeti samo v eni državi članici, pa da bo nekje druge, pa v drugi državi članici pa to problem. Torej, tu bomo potrebovali neko ustrezno ureditev za takšne naprave. Prav tako bo treba ugotoviti, v kakšnih pogojih, za katere vrste eh, voznikov bi to lahko uvedli z evropsko zakonodajo. Predvsej bolj pazljiv pa bi bil tu recimo v zvezi s predlogom spremembe F, eh, kar se tiče vožnje pod vplivom zdravil in, in drog, seveda to ni dovoljeno, ampak hkrati tukaj ne moremo zahtevati, postavljati nekih zahtev oziroma prepovedi, globalnih prepovedi, eh, ki bi bile preveč splošne, hkrati pa da ne proučimo, kakšne so tu podrobnosti. Eh, ravno v eh, projektu Drugice tudi s tem ukvarjamo. Kar se tiče predloga spremembe H, ki zahteva od komisije naj prouči oziroma okrepi nadzor nad počitkom poklicnih voznikov eh, in zagotovi ustrezne, ustrezna parkirišča. To povsem ustreza tistemu, kar že počnemo v okviru smernic za razvoj eh, čezevropskega omrežja. Torej, to podpiramo, prav tako tisto, kjer govorite torej v haju o infrastrukturi in v nadaljnih predlogih sprememb oziroma eh, torej predlogih, kar se tiče inteligentnega transporta in drugih naprav v vozilih. Torej, tu gre za neke sisteme, ki eh, jih eh, stalno proučujemo in sproti, ko dobivamo rezultate teh študij, bodo seveda tudi rezultati uporabljeni v, oziroma bodo obravnavani v naših eh, sporočilih. Kar se tiče ranljivih udeležencev prometa, v prometu, seveda so, je to prednostna naloga naših nadaljnih eh, kasnejših eh, akcijskih načrtov in hkrati pripravljamo poročilo o tehničnih sredstvih za ugotavljanje, torej za vidnost eh, mrtvega kota in drugih zadev. Torej, hvala lepa še enkrat, gospod predsednik, zelo vesel sem da eh, ko vidim, da pravzaprav, eh, eh, torej veselim se glasovanja tega predloga poročila jutri. Hvala. Hvala. Gospod Koh, lahko vi še malo povzamete? Ja, se s natančnim mislim komplicirati, da ste za mnom. Ja, seveda je težko vse povzeti, ampak vseeno najprej hvala za vse spodbude, podporo in pa tudi za kritike. Mislim, da moje poročilo ni zakonodajno besedilo, ne gre za zakon. Spodbujamo eh, Evropsko komisijo, države članice, lokalne organe, naj nekaj ukrenejo. In eh, nekaj kritik je pokazalo tudi, da niste vsi podrobno prebrali besedila, kajti ponekod smo konkretno zapisali, to je naloga držav članic. Zdaj pa kritizirate, da je to zapisano, kot da bi morala Evropska unija rešiti vse. Torej, Podrobno si preberite, preden bomo jutri glasovali. Še nekaj ključnih točk, ki so bile večkrat kritizirane, preizkus vida. Nekateri želijo, da se zapiše, da je obvezen, eh, nekateri pravijo, da gre to eh, predaleč, torej mnenja se precej razhajajo, ampak nikakor ne želim, da bi ta tema posem izpadla. Ljudje morajo vedeti, da je to pomembno vprašanje in preizkus vida ni isto kot eh, preizkus. Eh, gibljivosti ali kaj podobnega, eh, kjer ni mogoče ničesar popraviti. Eh, če se ugotovi, da nekdo ne vidi dobro, to ne pomeni, da se mu prepove vožna. Torej, to vsekakor ni enako kot nekaj, nekatere druge stvari, ki so bile tudi predlagane in ki ne bi bile spremljive. Mislim, da morajo obstajati cilji ne samo za Evropsko unijo, kar zadeva zmanjšanje števila nesreč in števila poškodovancev, ampak da morajo tudi države članice na Eh, podlagi eh, svojih tradicij in eh, svojih dosežkov še kaj narediti. Sveda ne morejo države članice pričakovati, da bo vse naredila Evropska unija, ampak morajo ukrepati tudi same. Zato pa, da ne bodo delovali ena proti drugi, da bodo delovali skupaj, moramo ustvariti nek notranji trg in zato je potrebno delovanje uskladiti. Zato torej potrebujemo koordinatorja. Gospod Paskareli, uh, očitno še vedno ne razumete, da ne želim neke osebe izven Evropske komisije, ampak da želim uh, nek, neko funkcijo znotraj Evropske komisije, ki bi bila za to eh, odgovorna in ustrajam pri tem, da potrebujemo koordinatorja. Kar zadeva alkohol, ni potrebno nadalje razpravljati. Kdor vozi, naj ne pije, to je temeljno sporočilo in razno razne variacije o, o Eh, testiranju, obstajati mora določena toleranca za ljudi, ki jemljajo zdravila ali kaj podobnega in mislim, da je to nekaj posem samoumevnega in da se tukaj ni potrebno prepirati. Torej, hvala, to je bilo pravzaprav tisto, kar lahko povem kot povzetek in veselim se jutrišnjega glasovanja. Hvala, kot je povedal gospod Koh, bomo glasovali jutri in verjetno na plenarnem zasedanju septembra, vsaj upamo tako. Najlepša hvala. Naslednja točka pa je lažji čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu. Poročevalka je gospa Jana Sender. Uh, gospa Sender nam bo poročala o zadnjem trialogu, o pogajanjih, ki potekajo, vključno z današnjim dopovdnevom. Vem, da uh, moraš oditi in ne so petih, ampak uh, lahko kar začnemo. Izvoli. Hvala, gospod predsednik. Da, mislim, da lahko z mernim optimizmom gledamo na to, da dosje uh, je vedno zbujal previdnost, danes pa lahko tukaj predstavim dobre novice. Mislim, da smo zdaj na točki, ko lahko govorimo o nekem preddogovoru, če že ne o dogovoru. In sicer. Eh, pod nadzorstvom mojih eh, kolegov poročevalcev v senci. Nim se eh, iz srca zahvaljujem enako sekretarjatu in vam, gospod predsednik, za vso pomoč, ki ste mi jo nudili, da smo lahko nadaljevali s tem dosijem. Rada bi se zahvalila tudi belgijskemu predsedstvu, ker je predstavilo možnost, da se ta dosje premakne naprej in pa zdaj mačarskemu predsedstvu pod katerim upamo, da bomo končali s to zadevo. Trenutno stanje, mislim, da smo dosegli znotraj omejitev, katerih smo se zavedali od začetka, eh, ko je svet predstavljal eh, neko manjšino, ki pa je blokirala zadevo. Torej, v teh eh, razmerah Eh, smo želeli dati državam članicam nek inštrument, da bi lahko izvajale sankcije, ki so potrebne, da se konča nekaznovanost nerezidenčnih voznikov. Ta nekaznovanost je slabšala tudi uh, moč uh, organov na področju prometne varnosti. Torej, pogledali smo, kako Eh, bi lahko to področje izboljšali, naprimer v državah, ki so zelo turistične. Takrat oziroma v preteklosti so tuji vozniki lahko nekaznovano delali prekrške, eh, niso jih preganjali zaradi njihovih prekrškov. Zdaj pa eh, je vse več tudi naprav, ki zaznajo take prekrške in ne smemo več. Eh, dovoliti nekaznovanosti, več je tudi izmenjave podatkov. Eh, torej, in preprečiti je treba, da se voznike preganja samo znotraj njihove države. Obveznost Evropske unije je, da poveča varnost na cesti, še posebej glede na vse večjo mobilnost. To je evropska pravica in mislim, da zdaj že lahko govorimo o prvem pomembnem koraku um, komisiji se tudi zahvaljujem za um, podporo, enako našemu odboru. Torej, spremenila se je pravna osnova in želimo doseči, da bodo države članice in svet v celoti lahko uh, sprejele uh, predlogo izmenjavi podatkov. Nekaj smo lahko ohranili da ne bo v prihodnosti vedno šlo samo za pravno osnovo policijskega sodelovanja, ampak eh, tudi za prometno pravo. Torej. V prvi fazi pa bomo delali na osnovi policijskega eh, sodelovanja. To nas deloma omejuje, ampak nam daje pa tudi nove možnosti. Mm, poleg tega smo eh, izvajanje sistema razširili še za štiri prekrške in imamo tudi možnost, da v revizijski klauzuli uh, določimo to, da se pripravi umestno poročilo, uh, tako imenovano postopkovno poročilo, torej da bomo po petih letih uh, že v stanju, ko nam bo komisija lahko predlagala nove korake, ne samo, da bomo ocenili Mm, ta, to prvo obdobje, ampak ga že razširili tudi z novimi ukrepi. Ključna stvar pri izmenjavi podatkov, um, kjer so države članice še imele zadržke. E, danes je mačarsko predsedstvo ukinilo ta zadnji zadržek, ki ga je imelo. No, glede na vse to, mislim, da smo v stanju, ko država članica, kjer se je zgodil prekršek, ko se odloči za postopek, eh, mora biti jasna izmenjava podatkov z državo, kjer je vozilo registrirano. To je prvi korak. In mislim, da smo zdaj že v stanju, ko ga lahko potrdimo glede na tisto na formulacijo, ki jo je imel parlament pri zaščiti podatkov, varstvo podatkov. To je ena ključnih. Eh, tem, kjer so se moji kolegi zelo trudili. Gre za torej policijsko sodelovanje in pa sistem izmenjave podatkov Eukaris. In tukaj bi lahko prišlo do kakšne nevarnosti pri varstvu podatkov. E, mislim, da je celoten sveženo varstvo podatkov eh, se je dobro zaključil, celovit je, celoten proces je zdaj eh, zavezan zaščiti podatkov, zaupnosti, tajnosti podatkov in možnosti, da eh, oseba, ki jo to zadeva, lahko od ene ali druge države članice zahteva, da se ji posredujejo ti podatki kateri podatki so se izmenjali in tako naprej. Ustrajali smo tudi, da se podatki uporabljajo izključno za ta namen, torej za kriterije, ki so zapisani v tej direktivi. Te vidike smo zdaj zaključili. Glede delegiranih aktov, tudi tukaj uh, so države članice izražale močne zadržke v tem poglavju nas je komisija prosila in parlament se je strinjal, da za tehnično adaptacijo, eh, predvsem glede eh, priloge 1, torej ko gre za izvajanje sistema Eukaris, da bi tukaj imeli možnost ne samo da komisija dela z obema normama policijskega sodelovanja, ampak da se to obravnava še na drugih uh, področjih, zakonodajnih področjih Evropske unije. V tej prilogi je govora o osmih uh, prekrških, o izmenjavi podatkov in tako naprej. Torej, prizadevali smo si, da bi v petih letih, ko se bo to pregledalo, obstajala možnost uh, da se to pregleda in uh, potem prilagodi. Države članice so tukaj imele močne zadržke. Po zaslugi tudi mađarskega predsedstva smo zdaj dosegli možnost, da bodo delegirani akti upoštevali tudi Eh, drug vidik, drug zakonodajni vidik, ki ni nujno policijsko sodelovanje. To eh, je tukaj zelo pomembno. Mislim tudi, da nam je uspelo in tudi sami smo zelo ustrajali pri tem, torej, da nam je uspelo doseči pojasnitev eh, pravnega vidika. Komisija nam je razložila, da takšne razlage, ki niso vedno politične, uh, da so predstavljale resničen problem, ko gre za pravna pojasnila. Vsaka država članica lahko pri opredeljevanju um, odgovornosti lahko uh, se obrne na to možnost. Uh, in večkrat gre tukaj za nasprotovanje uh, s pravom druge države članice. V Nemčiji, naprimer, eh, pravni sistem zahteva, da gre za specifično odgovornost, nekje drugje pa je to drugače urejeno. Torej, zdaj smo v stanju, ko lahko zagotovimo, da komisija, in to je zdaj možnost, ki nam jo bo komisija eh, tudi še razložila, ta možnost nam je mm, preostala in jo je tudi izrazil generalni direktor. O tej možnosti smo se torej veliko pogovarjali v, torej s svetom, s komisijo in tako naprej. Namreč. Eh, glede izvajanja, kako se bo to izvajalo tudi v primeru nizozemske, da se bo ta ukrep izvajal po potrebi držav članic. Prizadevamo si tudi za uh, močnejšo izjavo tudi samega podpredsednika komisije gospoda Kalasa, ki bi vključila tudi mnenje parlamenta. Torej, to so še odprta vprašanja, e, s tem se še ukvarjamo. Dobili smo mnenje pravnih služb in sama bi že lahko sprejela mm, ta prvi dogovor. Sicer bi pa morali uh, si prizadevati za še bolj uh, jasno podporo komisarja Kalasa glede pisma, eh, ki je skrbel gospodar Ikeja. Mm, zaenkrat gre za stvar razmisleka in to ni ključnega pomena, čeprav uh, tako meni gospod Rike. Če bi torej celoten postopek lahko uvedli, kot smo si najprej predstavljali, bi me to zelo veselilo. Ampak glede na to, da imamo še zadržke, tudi glede pomembnih tem, bi prosila gospoda Rikeja, da to zaenkrat sprejmemo. Mm, poročevalci v senci se strinjajo, torej da v tem konsiderando eh, samo tista oseba, eh, sprejme um, pismo z podatki oseba, ki jo stvar zadeva. Pri teh pismih ne gre za nek običajen način uh, v državah članicah. Gospod Rike pa meni, da bi morali državam članicam nekako usiliti to uh, možnost, da prek pisma obvestijo um, osebo, ki jo stvar zadeva to je še odprto, lahko pa dosežemo vsaj, da bo uh, stvar uh, vključena, da bo še na dnevnem redu in bomo še razpravljali. Svet nam je dal možnost, da skupaj z njim uh, oblikujemo neko izjavo, torej vseh 27 držav članic, ki bi bile za, ki bi se izrekle za to, da ta dosi ne bi bil nek precedens. Mislim, da bi lahko šli še dlje, eh, kot je mm, bilo zapisano v dosijo Eurovinjeti. Ta dosi pa smo zaenkrat skoraj že zaključili, zaprli vsa pomembna vprašanja in svet nam torej ponuja možnost, da bi šli še dlje. Ne vem, mm, tukaj bi morali prepričati parlament da gre za zelo dober dogovor. Najlepša hvala. Mr. Bach. Gospod Bach. Ja, dank, ja, I... Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se pridružil čestitkam gospe Ali Sender. Mislim, da v tem zelo težavnem dosjeju smo našli kompromis, ki ga je velja podpreti in zahvala gre tudi belgijskemu predsedstvu, ki je pravzaprav že v preteklosti opravilo odlično delo. Vemo, da je ta dosje pred leti naletel na blokado in da je pravzaprav šele sedaj eh, začelo vse skupaj spet teči. Pojavilo se je nekaj težav, ki so že bile omenjene. Eh, sprememba pravne podlage nam je odprla določene možnosti razširitev kazenskih ukrepov. Eh, je pa to prineslo tudi nekaj težav, predvsem soglasje v svetu, ki je zdaj potrebno. To je seveda problematično. Eh, podobno velja tudi, kar zadeva zelo različno zakonodajo po državah članicah, kar je vedno znova povod za razprave. Nekaj točk bi izpostavil. Mm, zelo malo nas je pravnikov in zato se moramo pogosto posvetovati s pravnimi službami, ampak uh, V vsakem primeru je potrebno veliko zaupanja z naše strani, kot pa že rečeno, mislim, da je bil najden nek kompromis, eh, ki bi ga zdaj, ko smo pravzaprav tik pred ciljem, morali podpreti. Kar zadeva ocenjevalno poročilo, eh, tukaj se lahko strinjam z novim predlogom, tudi kar zadeva izmenjavo informacij med državami članicami, je sedaj predlagana oblika za nas sprejemljiva. E, potem, kar zadeva odgovornost in e, zagotavljanje, da se nacionalna zakonodaja izvaja, tukaj mislim, da je komisija pripravila skupaj s predsedstvom dober predlog in e, ga lahko podpremo. Na področju varovanja podatkov smo nekoliko razočarani. Parlament je imel bolj ambiciozne želje na tem področju, ampak v tem svežnju, ki je zdaj predstavljen, mislim, da je vendarle poskrbljeno za varnost in zato mislim, da tudi to lahko sprememo v sedaj predlagani obliki. Edina točka, ki bi bila eh, za nas potencijalno problematična, je, ta, je na ta način tudi razčiščena. Hvala. Še vedno imam sedem govorcev na seznamu in manj kot 15 minut. Eh, vključno s komisijo, torej prosim vas, eh, da ste kratki, ni treba ponavljati vsega, kar so povedali govorci pred nami. E, cenim to, da se stvari povejo, ampak ni treba, da jih povedo vsi. E, do petih moramo končati. Uh, naslednja pa je gospa. tahan tänada , Savisaar . ma ei ole Senderit ja kõiki oma kaasraportööre eh, . Zahvalila bi se gospija ali Senderi vsem drugim poročevalcem v senci. Eh, veliko dela smo pravili, pogajanja so bila težavna in dolgotrajna. Vesela sem, da smo dosegli dogovor. Ta dogovor je zadovoljiv. Mm, tudi glede varstva podatkov smo dosegli dogovor s komisijo. Vendar pa je še vedno točk, eh, veliko točk, s katerimi nisem zadovoljna. Naprimer, nisem zadovoljna z dejstvom, da, da čezmejni prekrški ne bodo preganjani. Preprosto Eh, bo šlo samo za izmenjavo informacij in po petih letih bo komisija pregledala to, kaj se je na tem področju dogajalo, ampak nismo mogli vključiti dejstva, da bi komisija morala avtomatično eh, podati bolj poglobljen predlog. Govorimo tudi o izmenjavi podatkov. Eh, še bi se rada vrnila na ta informativna pisma V tem formatu, kot smo se pogovarjali danes zjutraj, to ne bo zadovoljivo. Države članice, na katerih območju se eh, dogajajo prekrški, morda ne bodo eh, dale podatkov. Ne bodo imele podatka, ali je eh, informacijsko pismo prišlo do naslovnika, kajti ljudje nimajo stalnega bivališča v tisti državi. prav tako nisem zadovoljna z dejstvom, da nismo vključili korelacijskih tabel v samo besedilo. V bistvu jih samo omenjamo, sklicujemo se na obstoječe uh, uredbe in to v uvodnih izjavah. To uh, sem nakratko želela povedati. Nočem pa končati uh, z negativnim prizvokom. Naredili smo nekaj napredka in upam, da bomo na evropskih cestah po, tem, po eh, spretju tega poročila bolj varni. Vel, kompliment Gospod Vandalen, uh, eh, čestitam poročevalki. Zelo uh, se je trudila in veliko napredka je bilo doseženega. Samo nekaj bi omenil. In sicer gled nekaj glede komisije. Evropska komisija izvajanje te direktive razume na naslednji način in to nas pripelje nazaj do tega, kar je povedal gospod Bach. Eh, gre za to, da bi države članice rade uporabljale svoje pravo, ko gre za odgovornost pri teh prekrških, sam si tudi tega želim. Od gospoda Ruteja želim izvedeti, kaj točno komisija počne na tem področju. Mojo skupino to skrbi. Eh, zanima nas resnično, eh, kako je z odgovornostjo. Gospa Lichtenberger, ja, najlepša hvala. Najprej zahvala gospe Ajala Sender ki je res poskusila iz te blokadne politike sveta iztisniti nekaj, kar je vsaj približno podobno predlogu, ki smo ga oblikovali v parlamentu, kajte potrebno je opomniti na to, da uh, je iz te direktive o, o čezmenem pregonu pravzaprav nastala direktiva o čezmenem obveščanju na področju uh, prometne varnosti in eh, to je nekaj, česar ne smemo pozabiti. Edino, na kar so države članice pripravljene oziroma kar so pripravljene storiti, je, da se zbira in izmenjuje čim več podatkov. In eh, to po možnosti brez eh, vseh varovalk, ki bi bile tukaj potrebne. Zato Eh, je, imamo tukaj še nekaj težav in nismo se še dokončno odločili, ali bomo predlog podprli ali ne. Namreč eh, vse skupaj, vse vprašanja v zvezi z varstvom podatkom so končala v uvodnih navedbah in za izvajanje teh eh, pravil je po našem mnenju to problematično, kajti v tej luči gre tukaj samo za priporočila. Eh, vem, da je tukaj eh, svet izvajal velik pritisk, eh, da bi se zbiranje podatkov izvajalo na čim bolj nereguliran način, ampak vendarle to bo za seboj potegnilo posledice in pojavile se bodo težave glede hrambe podatkov in tako dalje in tukaj nismo našli še ustreznih rešitev. Eh, razočarana sem nad svetom, da je nekako vse skupaj tako razvodenil eh, to, kar zadeva korelacijske tabele, je enako, kot lahko vedno pričakujemo od sveta. E, in e, če ne najdejo pač e, druge poti, kako bi nas blokirali, enostavno zopet posežejo po korelacijskih tabelah in to mislim, da je posem otroče početje, to je potrebno jasno povedati. Hvala. Brief, Gospod Groš, če boste kratki, vam bom zelo hvaležen. Uh. Hvala, predsednik. Samo na kratko bi povezal obe poročili. Naj še enkrat opomnim na to, da no, vse je pravzaprav škoda, to postaja skoraj ironično, kako zelo eh, se trudimo za čezmejni pregon po eni strani in eh, za varnost v prometu, kako zelo tukaj poskušamo sprejeti evropske ukrepe eh, in eh, potem kak, eh, v kakšni meri nacionalni in lokalni ukrepi eh, to ustavljajo. Eh, zahvaljujem se vsem tistim, ki so se pogajali, čeprav gre za majhen korak in res je majhen korak, ampak svet se mora zavedati, da če eh, bo zaščita podatkov v prihodnje pomembnejša od zaščite ljudi, eh, bo to zgrešeno. In če bomo postavljali toliko ovir na mejah, potem bomo uh, služili samo eni vrsti ljudi, tistim, ki povzročajo težave v cestnem prometu. E, zato mislim, da bi bilo za nas kot parlament dobro, da e, posredujemo svoje sporočilo tistim, ki povzročajo blokade, to so ministri. E, in e, tudi tisti, ki prihajajo iz večjih držav, postajajo vedno manjši spričo Evrope. Hvala. Gospa Meissner. Ja, vielen Dank. Ich kann jetzt den Vorsitzenden. Ja, najlepša hvala. Lahko razveselim predsednika in bom zelo kratka. Kar zadeva varstvo podatkov, se strinjam z gospod Lichtenberger. E, mislim, da stvari niso zadovoljive in vsekakor je varstvo podatkov tudi varstvo ljudi, kar pa. E, zadeva odgovornost voznikov, pa me zanima, kako bo razrešeno to vprašanje gospoda Vandalna. Gospod Tikov, hvala. Rada bi izpostavila, da že imamo dvostranske sporazume med sosednjimi državami, ko gre za čezmejno izvajanje. To pomeni, da lahko imamo tudi direktivo, ki pokriva to področje. Zato um, bi rada tudi poudarila, da direk, da v direktivi gre samo za finančne sankcije, ne pokriva pa uh, kazenskih točk, uh, eh, oduzema vozniškega dovoljenja in podobnih ukrepov. In to pravim zato, ker eh, tukaj velja nacionalna zakonodaja. Ko gre za izvajanje, uh, velja nacionalna zakonodaja in to je treba upoštevati. Rada bi poudarila tudi, da potrebujemo enoten format informacijskega pisma, ko gre za prekrške in ogledati si moramo tudi, kakšen je uh, statut eh, nekih omejitev. Uh, države imajo namreč raz, različne zakone. Pa še nekaj, države članice nosijo stroške za vzdrževanje programske opreme, ki se omenja v členih 3 in 4. To je tudi občutljiva tema kajti gre za javna sredstva, javno naročanje in moramo pogledati, kako bi to lahko uredili. Gospe Ajala Sender želim čestitati, ker je napisala odločilno poročilo, eh, odlično poročilo. Zelo hit, na hitro, po novi pravni osnovi. Uh, velja, da boste moja in vaša država morali sodelovati pri policijskem sodelovanju. Uh, eh, to mora zdaj skozi oba domova parlamenta, da bo sprejeto. Zdaj pa še moje vprašanje. Gospa Ajala, Sender in pa poročevalci v Senci so opravili odlično delo v težkih okoliščinah. Čestitam jim za to, ampak tukaj smo spet pri isti temi. Države si izberejo opt-out, torej zakaj jim dovolimo, da sploh lahko izstopijo če gre za to, da bi imeli neko evropsko zakonodajo in pa evropski pogled na stvari, eh, kaj ti za to gre, pri vsem skupaj gre namreč za čezmejno izvajanje, zakaj potem dovolimo državam članicam, da izstopijo iz takih pravil. To postavljam, to vprašanje postavljam komisiji, kaj ti celotna ideja tako postane nesmiselna, če si bodo vse države članice izbrale opt-out, potem od vsega skupaj ne bo nič ostalo. Uh, sam se ne strinjam s svojo državo glede tega. Gospod uh, e, Reuter iz, predstavn- iz komisije. Can... Hvala, gospod predsednik. Uh, rad bi začel s tem da se v veliki meri strinjam z vašo analizo. Najprej bi se tudi rad zahvalil poročevalki gospe Alisender in vsem poročevalcem v senci, ki so se trudili rešiti tisto, kar se je rešiti dalo um, od uh, prvotnega predloga komisije. Mi smo podali uh, predlog pod, na drugačni pravni osnovi, uh, In uh, po tisti pravni podlagi opt-out sploh ni bil možen. Na določeni stopni smo morali sprejeti, da ta direktiva na noben način ne bo uh, sprejemljiva za svet, da je svet ne bo mogel sprejeti na tisti pravni podlagi in potem smo uh, manevrirali med različnimi možnostmi. To je postavilo komisijo v uh, neugoden položaj. Uh, mi še vedno mislimo, da bi morala biti pravna osnova, osnova prometa, torej iz prometne politike, svet pa se je odločil soglasno. To je bila težava v celotnih pogajanjih in glede na vse te težave pogajanj sem zelo vesel, da smo prišli do tega rezultata, ki ga imamo danes pred seboj po petih letih uh, si bomo stvar ponovno ogledali, ampak še vedno mislim, da je to velik korak naprej pri zagotavljanju in povečevanju varnosti na evropskih cestah. Ne bom se spuščal podrobnosti pri varstvu podatkov. Gre za občutno zaščito državljanov v členu 7. Eh, v členu 7 uh, eh, se to omenja. Omenjeno je tudi informacijsko pismo eh, v treh postopkih, ki se mora poslati. To pismo bo že v direktivi prevedeno v vse jezike Evropske unije. In čeprav ni obvezno poslati takšnega pisma, pa eh, že zdaj zagotavljamo tudi jezikovno pomoč in upamo, da bo to osnova, na kateri uh, bo zago, bodo zagotovljene informacije evropskih državljanov. Korelacijske tabele, tudi o tem teče razprava in o tem smo razpravljali tudi že pri drugih uh, predlogih. O tem bomo tudi um, kot komisija podali izjavo. Ampak naj odgovorim na vprašanje gospoda Vandalna. povem vam lahko, da bomo pripravljeni uh, podati pisno izjavo in potrditi, da podpredsednik Kalas uh, ta predlog uh, direktive podpira na naslednji način izvajanje direktive o čezmejnem, čezmejnem, čezmejni izmenjavi informacij o cestni varnosti. Uh, da bo torej to vodilo v situacijo, ko bo vsaka država prekrška lahko dobila eh, podatke in jih tudi uporabila za ugotavljanje tega, kdo je odgovoren za prekršek, ne glede na pravo, ki se uporablja v drugih državah članicah. To je torej odgovor na vprašanje, ki ste ga zastavili. To je formulacija, ki smo jo oblikovali danes v naših razpravah in eh, to formulo vam eh, zdaj eh, podajam. Še vedno jo moram preveriti pri svojih organih, ampak to potrjuje, da bi vsaka država članica lahko uporabljala svoje pravo. Torej gre za vsako državo članico in to je tukaj zelo jasno. Upam, gospod predsednik, da sem vam odgovoril na zastavljena vprašanja in vam dal tudi informacije, da lahko zaključite eh, s tem dosjem, da bomo naredili korak naprej pri cestni varnosti. Rad bi se tudi zahvalil v parlamentu, kajti na neki točki smo mislili, da se stvar sploh ne bo premaknila naprej, da je predlog mrtev. Eh, potem pa smo s pomočjo belgijskega in mađarskega eh, predsedstva ter parlamenta rešili to, kar se je še dalo. Hvala. Hvala, gospod Reuter. Še gospa Jala Sender. Eh, ona je zdaj v nevarnosti, da bo postala eh, poročevalka, ki bo za Indosi odgovorna najdalj časa. Vendar izgleda, da sem zaenkrat tu še jaz. Eh, kot sem razumel, bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju julija. Zahvaljujem se poročevalk in poročevalcem v senci za njihovo težko delo pri pogajanjih s svetom in tudi s komisijo. Zelo na kratko še gospa Jala Sender, potem pa imamo sestane koordinatorjev. Eh, Hvala, gospod predsednik. Zdaj razumem uh, vaš odnos na sestanku. Uh, ko pravite, da imate najdaljši staž pri oblikovanju poročila, samo nekaj uh, odgovorov. Zaščita podatkov, člen 7 je okrepljen, samo dvakrat se omenja primska pogodba in pa skupno stališče. To je zdaj člen uh, s tremi odstavki ki je zelo močan in odgovarja na vse zahteve parlamenta. Celoten člen 7 je bil okrepljen in odgovarja na vsa naša vprašanja in naše zahteve. In gospod Lichtenberger in gospod Meissner, prosim, da ga preberete. Mačarsko predsedstvo je naredilo naslednje. Tehnična priloga, kjer se uporablja sistem izmenjave informacij. E, torej, ta je možna in zato se zahvaljujem e, mačarskemu predsedstvu. To omogoča tudi državam članicam, da izstopijo e, po novi pravni podlagi. Kljub se mu pa lahko uporabljajo sistem in to jim omogoča ta tehnična priloga. Še korelacijske tabele, gospod Savisar in vse kolege, prosim da je pomembno, da razumejo tudi, da je pomembno, da morajo države članice razumeti, da morajo te tabele sprejeti. Imamo skupno izjavo, ki nam daje dovolj osnove, da lahko eh, pri tej temi napredujemo. Hvala. Hvala, preden odidete, bi rad. Eh, povedal še, da je za nekatere eh, člane sekretarjata, ki so bili tukaj štiri leta, to v zadnjem sestanek, potem bodo šli v odbor ITRE. Zahvaljujem se jim za njihovo delo. Eh, hvala torej v imenu vseh za njihovo prizadevno delo v vseh teh štirih letih. Mislim. As Mr. Pascarelli left, Mr. Torej, gospod Rojta je gospod Pascarelli že odšel? Je odšel? Ne. V desetih dneh se bo upokojil. Prosim, če mu lahko uh, posredujete naše najboljše želje za prihodno upokojitev. Glede na to, kako se stvari odvijajo v Evropi, eh, je bil kar pameten, da se je upokojil zdaj. Prosim, če eh, naše najboljše želje prenesete eh, gospodu. Okay, we'll start the coordinators five minutes. Čez pet minut bomo začeli s sestankom koordinatorjev, zdaj pa imamo petminutni odmor. Hvala.